Hvala kolegice in kolegi. Lepo prosim, da zapustite dvorano, zato ker bomo začeli z razlagami glasov in to ne mudoma. Hvala lepa. Začenjamo torej z razlagami glasov. Gospod Maulu dobi besedo za eno minuto. Želite spregovoriti? Mr. Malu. Gospod Maulu, sedeš 664. Besedo dobi gospod Gutierrez Prieto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropski parlament je danes pozval k trdni zakonodaji. Evropska komisija mora zaščititi naše posebne izdelke, še posebej umetniške izdelke z geografsko označbo. To zakonodajno pobudo potrebujemo zato, da zavarujemo tisoče delovnih mest. Na tisoče državljanov potrebuje zakonodajne ukrepe Evropske komisije zato, da bi lahko obdržali delovna mesta na podeželju, da ohranimo delovna mesta tam, Ta zakonodaja je blokirana v svetu. Imamo oznake zaščite geografskih označb za kmetijske izdelke, a vendar bi lahko to razširili naprej. Svet bo danes prav gotovo dobil močan signal od parlamenta, da je treba zaščititi umetnike in umetnice pred nelojalno konkurenco z drugih koncev sveta, kajti to jih zelo prizadane. Kakovost izdelkov je zelo pomembna, prav tako bo tudi lokalna proizvodnja. Hvala za minuto, gospa Šojdrova, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama želim povedati, zakaj sem glasovala za to poročilo. Razširitev geografske označbe na nekmetijske proizvode je zelo pomemben signal za Evropsko komisijo. Evropska komisija bi morala pripraviti zakonodajni predlog na to temo. To je koristen korak in nujno potreben korak, zato da bomo zaščitili tradicionalne umetnike zelo pomembno je, da spodbujamo te izdelke in tudi, da spodbujamo prenos znanja na nove generacije. Prav tako moramo to uvrstiti v izobraževalni sistem. Parlament je tudi povdaril, kako zelo pomembno je ulagati v to. Hvala. Gospa Stajler za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitam gospe Rozeri. 608 glasov je bilo za, toliko podpore je bilo za razširitev zaščite geografskih označb na nekmetijske proizvode. Prihajam z Škotska in to je za nas zelo pomembno. Mi smo ena najbolj oddaljenih regij in naši izdelki, še posebej tekstilni izdelki, si zaslužijo našo podporo. Smo v globaliziranem svetu, zato je treba zaščititi avtorske pravice in lasništvo. Mislim, da smo danes kot eh, parlament storili nekaj zelo velikega. Vsi smo lahko ponosni na poročilo Rozier, prav tako pa je lepo videti, da velika večina ljudi podpira razširitev označb na nekmetijske proizvode. Zdaj mora seveda ukrepati komisija in tudi svet mora podati svoj odziv. Zdaj je žoga na njihovi strani igrišča. Hvala. Hvala lepa, gospa Gil, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Oblikovanje evropskega sistema zaščite geografskih označb se je že izkazalo zelo pomembno za naše kmetijske proizvode. Zdaj je to ključnega pomena in zelo pomembno je, da to razširimo sedaj na nekmetijske proizvode. Trenutno je situacija razdrobljena. Nekatere države članice ne ponuje popolnoma nobene zaščite, druge države pa imajo popolnoma različne definicije. To pomeni, da obstaja zelo močan pravni okvir. In potrebujemo ga zato, da zaščitimo lokalne proizvajalce. Zato sem glasovala za to, da razširimo zaščito geografskih oznak na nekmetijske proizvode. Sama prihajam iz eh, regije West Midlands. Tam imamo zelo veliko proizvodov iz porcelana in eh, zelo lepo bi bilo, če bi komisija sprejela dobre ukrepe za to, da dragih in dobrih izdelkov iz porcelana ne bo mogoče iztisniti iz trga z poceni po naredki. Komisijo pozivam, da jih ustrezno zaščiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Morvaj. E, podprla sem to poročilo. Zakaj sem to storila? Opozoriti vas želim na mačarska pravila v zvezi s tem. Ta pravila pravijo, da je treba zaščititi proizvode, ki so pomembni za nacionalno identiteto. Veselimo se tega, da se toliko ljudi zanima za Mačarsko in eh, zdi se nam zelo pomembno, da bomo sedaj poskusili zaščititi veliko proizvodov, ki so značilni za Mačarsko. Lepo je videti, da so ti proizvodi deležni tolikšne pozornosti. E, illetve a nándorfehérvári diadal amikor is. seveda lahko omenim tudi pomembne mačare naprimer referenca puškaša in tako naprej. opozoriti želim na to da je to za mačarsko zelo pomembno. hvala. eno minuto imate. lepo prosim držite se časa za govor gospod šoltes izvolite.

Sam sem glasoval za to poročilo kot uh, večina kolegic in kolegov. Mislim, da bi bilo dobro, da bi zagotovili to dobro rešitev zaščite evropskih označb tudi za nekmetijske proizvode. Tako bomo povezali sistem, ki obstaja za določeno vrsto izdelkov. Jasno je, da je bolje, da zaščitimo izdelke na evropski ravni, ne pa da imamo 28 različnih razdrobljenih sistemov zaščite, ki so si med seboj različni. Zelo pomembno je, da to ne bo obremenjevalo podjetij, to mora biti prostovoljno in vsak proizvajalec se lahko sam odločil, ali bo to spoštoval ali ne. EU in države ničesar ne usiljuje. To je zelo pomembno. Gospod Maletič. Podržala sem danes. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Podprla uh, sem pobudo za razširitev oznake. Uh, izvora eh, Evropske unije in sicer na nekmetijske izdelke. Mislim, da gre tukaj za inovativen eh, pristop, eh, ki bo omogočil izpostaviti specifičnost posameznih regij. Tukaj gre še za en korak za uspodbujanje oziroma promocijo evropskih izdelkov. To je ključnega pomena eh, za eh, podeželska območja v Evropski uniji. Hrvaška eh, lahko veliko ponudi in lahko veliko pokaže svetu. Tako kot veljajo za visoko kakovostne kmetijski izdelki, kot recimo mandarine, olčno olje in tako naprej. Eh, tako eh, imamo eh, tudi med nekmetijskimi izdelki kar nekaj izjemno kakovostnih, kot recimo lesene lutke. Hvala. Hvala lepa. Na razpravi včeraj sem bil prisoten in jasno je bilo, da je večina poslancev za in to je bilo očitno tudi na glasovanju. Več kot 600 ljudi je bilo za. Nobenega dvoma ni, da je ta označba pripomogla k ohranjanju kmetijskih izdelkov in mislim, da bi lahko pomagali tudi drugim proizvodom. To bi pospešilo tudi prodajo. Mislim, da bi s tem ustvarili in zaščitili delovna mesta in tudi ustvarili bogatstvo. Kakor je dejala poročevalka, upam, da bo komisija storila vse, kar je v njeni moči, da bodo predlogi čim prej na mizi. Hvala. Gospa Behin, izvolite. Grazie. Najlepša hvala. Kolegi. Kma, pred kratkim smo sprejeli eh, poročilo na lastno eh, pobudo in sicer eh, v zvezi z razširitvijo zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode. Eh, tako imamo eh, zaščito eh, za eh, sire in druge izdelke in sedaj želimo zaščititi eh, tudi nekmetijske izdelke v Italiji, recimo keramiko ali pa muransko steklo. Eh, Eh, tukaj gre za boj proti ponarejanju in za uspodbujanje oznake proizvedeno v Evropski uniji. Želimo, eh, da eh, bi bil upis izdelkov na ta seznam brezplačen in v zvezi s tem bomo podali tudi zahtevo. Najlepša hvala. Gospod Mamikins za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. geografska označba Evropske unije in razširitev eh, te označbe tudi na nekmetijske proizvode predstavlja pomemben korak, kajti na ta način bomo ukrepili zaupanje potrošnikov, hkrati pa bodo potrošniki eh, lažje eh, izbirali. Državljani eh, bodo lahko prepričani, da kupujejo kakovostne eh, izdelke. Eh, to pa velja eh, tudi za proizvajalce. Na ta način bomo lahko obdržali eh, tudi prebivalce podeželskih območij v teh območjih. V Latviji recimo imamo veliko državljanov, ki živijo ravno na podeželskih območjih. Gospod Polčak, hvala lepa gospa predsedujoča. Jaz sem glasoval za uh, to poročilo, uh, ki so ga predložili moji kolegi. Mislim, da ni tako zelo pomembno, da se zato borimo na ravni Evropske unije, uh, kajti tukaj gre za lokalne proizvode, za zaščito lokalnih proizvodov in pa za zaščito potrošnikov, za varstvo potrošnikov, za zagotavljanje ustreznih informacij. Eh, potrošniki potrebujejo ustrezne informacije. Nihče pa še ni omenil uh, promocije te označbe na mednarodni ravni. Če bo le Evropska unija eh, ščitila vrednost teh proizvodov, to ne bo zadostovalo. Zato se zauzemam eh, za ponovn pregled eh, sporazuma TRIPS na temo intelektualne lasline. Hvala lepa, gospod Mavlo. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Izjemno pomembno se mi zdi to določilo, ki smo ga danes izglasovali. Želim si, da bi se Evropska komisija hitro odzvala in da eh, bi eh, sprejela še bolj konkreten eh, predlog. To je še prav uh, posebej pomembno uh, za Italijo uh, zaradi zgodovinskega razvoja. Na ta način bodo naša majhna in srednje velika podjetja bolj konkurenčna, uh, srečujejo se z vedno bolj globaliziranim trgom in uh, Potrebno je spobojati kakovost, eh, ki jo zagotavljajo italijanska podjetja. Hvala lepa, s tem smo zaključili eh, z temo razširitve zaščite geografskih označb na nekmetijske proizvodne. Sedaj pa prehajamo na poročilo Mihajlova in dajem besedo gospe Morvej za minuto. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, seveda sem glasovala za to, da Grčiji zagotovimo več sredstev iz eh, evropskega proračuna. Ampak, eh, kot sem eh, že dejala prej, bi rada, da državljani Grčije skrbno nadzirajo, zakaj se uporabljajo sredstva Evropske unije. Če gre eh, za financiranje neustreznih eh, projektov, eh, če gre za korupcijo, potem je to potrebno takoj sporočiti. Tako kot sem to storila jaz, ko se je podobno dogajalo na mačarskem in sicer na področju nakupa zemlišč. Evropska sredstva se pogosto izrabljajo Ta problem sem takrat eh, predstavila Evropski komisiji, ki se je obrnila na OLAF. Prosim, da se držite časa za govor. Gospa Maletič, hvala lepa, gospa predsedojoča. Danes smo podprli konkretne ukrepe in razširitev direktive, da bi pomagali eh, Grči eh, pri hitrejši absorpciji evropskih sredstev. Ne smemo pozabiti, da tudi. Eh, druge države članice potrebujejo sredstva eh, za ulaganja in za financiranje strateških projektov, pogosto nimajo dovolj sredstev za sofinanciranje. Zato pozivam Evropsko komisijo, da razmisli o pomoči oziroma o spremembi eh, določila o, o pomoči eh, državam članicam Evropske unije. Potrebno je poskrbeti za hitrejši postopek. Eh, predvsem za tiste države, za katere je Evropska komisija ustanovila tudi eh, delovno skupino. Potrebno je poskrbeti za to, eh, da bo sprejemanje evropskih sredstev v teh državah članicah čim hitrejše. Vlade pa seveda pozivam, da spoštujejo pravila in da jih tudi poenostavijo, kajti vse težje se je znati v zapleteni zakonodaji. Hvala lepa, gospod Keli, za minuto. Hvala lepa. Govoril sem v imenu Evropske ljudske stranke, ko je bil pri nas eh, gospod eh, Cipras, predsednik eh, grške vlade. Bil sem izjemno kritičen, ampak dejal sem mu, da če bo pripravil pošten svežen, potem bo Evropska unija pomagala. In to je storil in ponovno je bil izvoljen. Vendar pa ga čaka težka pot. Eh, pokazali smo dobro voljo, seveda pa so sedaj potrebna prizadevanja ze strani Grčije. Storili smo vse, kar je v naši moči, da jim pomagamo. Strukturni eh, skladi eh, morajo eh, biti v večji meri eh, namenjeni eh, Grči. Grčija se srečuje tudi z veliko begunsko krizo, zato jim moramo pomagati in mislim, da je to eh, dober korak v pravi smeri. Hvala lepa, gospod eh, Pospišil. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Jaz sem se vzdržal. Ne zato, ker ne želim eh, pomagati Grči, kajti vem, kako eh, težavna je situacija v tej državi, ampak pripravljen sem eh, bil podpreti poročilo o napredku, ki bi predstavljalo izjemo za obdobje 2014 do 2020. Zakaj pa nisem podprl tega poročila? Zato, ker je Evropska komisija pravzaprav predstavila pravila za obdobje 2007 do 2013. Tukaj gre torej za retroaktiven predlog in to se mi zdi problematično. Mislim, da moramo gledati v prihodnost, ne pa v preteklost. Hvala lepa. Gospod eh, Mamikins, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ta predlog se nanaša na pomoč Grči. Gre za povečanje proračuna za uh, sofinanciranje, hkrati pa gre tudi eh, za eh, povezavo eh, programskega obdobja 2007 eh, do 2013 in 2014 eh, do 2020. Seveda je zagotavljanje pomoči eh, ključnega pomena. Ne gre zgolj za spoš, splošno pomoč, ampak gre tudi za to, da okrepimo eh, sposobnost eh, delovanja grškega gospodarstva. Glavni cilj pa je, da pomagamo grški vladi pri izvajanju reform tako da se bo eh, Grčija vrnila v skupino eh, najnaprednejših eh, svetovnih držav. Od zdravja Grčije pa je odvisno tudi zdravje Evropske unije. Gospod Polčak. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Jaz sem podprl ta predlog, ki je namenjen podpori Grči. Ne bi. Uh, podprl gospoda Ciprasa, vendar pa eh, je treba pomagati eh, državi, ki se je znašla v težavah, kajti tukaj gre za izvajanje načela evropske solidarnosti. 500 eh, milijonov evrov, ki naj bi jih dodali sredstvom, ki so že na voljo v letošnjem letu in v prihodnjem letu, ne predstavlja ravno veliko. Če pri tem upoštevamo, Eh, da gre za ponovn zagon uh, grškega gospodarstva. Mogoče bi morali določiti strožje pogoje. Strožje pogoje, ki bodo povezani z konkretnimi cilji. Gospod Marijas. Hvala lepa, predsedujoča podprl sem to poročilo. Ukrepi, ki jih bo potrebno sprejeti, so ključnega pomena, kajti Grčija trpi eh, zaradi eh, varčevalnih ukrepov. Zaradi varčevalnih ukrepov je država eh, postala revnejša. Eh, zato je potrebno podpreti javna ulaganja. Brez javnih ulaganj ni sofinanciranja in to pomeni eh, ni možnosti pridobitve evropskih eh, sredstev. Eh, biti moramo odločni, tako da uh, bo Grčija lahko dosegla napredek. Evropska unija je z eh, trojko poslavšala položaj v uh, Grčiji. Najprej so nam eh, ponudili palico, potem pa korenček, da bi se bolje počutili. Hvala lepa, to bomo sicer sprejeli, kajti zatem eh, bomo vsaj malo eh, omilili bolečino, ki so jo povzročili vrčevalni ukrepi. Sedaj pa prehajamo k poročilu Teoharus in besedo dobi gospod Pospišil za minuto. Hvala lepa. Gospa predsedojoča. Jaz sem glasoval za to poročilo, prihajam iz Češke republike, ki podpira države v razvoju. V obdobju 2014 do 2020 je Češka podvojila svoj prispevek v Evropski razvojni sklad. Zaskrbljeni smo, glede uporabe teh sredstev, eh, glede učinkovite uporabe teh sredstev in to eh, poročilo bo k temu zagotavo prispevalo. Namreč eh, zahteva tesnejše sodelovanje z lokalnimi organi in ne izpostavlja le sodelovanja z vlado. Vprašanje je namreč, eh, koliko sredstev eh, dejansko prejmejo tisti, ki jih eh, potrebujejo. Pozdravljam to poročilo in sem glasoval za poročilo. Gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Jaz sem glasoval za to poročilo in sicer z veseljem. Večina poslancev je bila za to poročilo. 506 nas je glasovalo za. Na lokalni ravni eh, poteka večina dela. Eh, lokalni organi, eh, če učinkovito opravljajo svoje delo, eh, prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja. Eh, poleg tega so lokalni organi tudi eh, bolj prepoznavni veliko eh, sredstev uh, na višjih ravneh pa se pogosto ne uporablja tako, uh, kot bi pričakovali. Torej, to poročilo je dobro in bo pomagalo državam v razvoju, da bodo sredstva uporabljala na ustrezen način. Hvala lepa, gospod Mamikins. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot vsi vemo, je Evropska unija je ena izmed eh, najpomembnejših donatork na svetu. Eh, smo eno izmed najbogatejših območij na svetu in zato moramo zagotavljati pomoč eh, manj razvitim. Eden izmed načinov zagotavljanja pomoči je tudi sodelovanje z lokalnimi organi v državah v razvoju. Eh, namreč eh, regije eh, izven prestolnice zagotavljajo velik del razvoja v večini držav. Zaradi tega je pomembno, da delimo svoje bogatstvo z drugimi regijami po svetu. Ne smemo pozabiti na podeželje. In to velja tako za države v razvoju, kakor tudi za druge države. Tudi pri nas v Latviji obstajajo velike razlike med eh, prestolnico Rigo in pa eh, med eh, revnejšimi podeželskimi regijami. Z tem sodelovanjem bi lahko dosegli izjemno dobre rezultate. Gospod Polčak. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz sem podporu poročilo kolegice, ne zato, oziroma ne zgolj zato, ker menim, da so lokalni organi pomembni, ampak eh, zato, ker menim, eh, da jim gre tudi bolje od rok izvajanje evropskih ciljev in eh, pa vzpodbojanje evropskih vrednot. Tukaj gre za primer substijarnosti, decentralizacije in tudi za uporabo nadnosti. Zato mislim, da si to poročilo zasluži podporo. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da se vloga lokalnih organov odseva tudi v proračunu. O tem ne govorimo prav pogosto, ampak dokler vlade presegajo eh, omejitve eh, dolga, eh, lokalni organi pri tem nimajo ravno velike udeležbe. V Češki republiki več kot 10 manj kot 10 odstotkov. Torej, lokalni organi so veliko boljši eh, pri nadzoru proračuna kot pa eh, vlade. Gospa Morovaj, najlepša hvala. Tukaj gre za evropska sredstva in evropska sredstva je eh, potrebno uporabljati na ustrezen način. Ne moremo jih razdeljevati na skrivaj. Rada bi izpostavila točko, ki sem jo poudarila že v svojem prejšnjem govoru. Ravno to se dogaja na mačarskem, eh, ko eh, gre za eh, kmetijsko podporo, za podporo kmetijstvu. Rada bi pozvala vse, tako v Evropi, kakor tudi v Afriki, Eh, da eh, nadzorujejo porabo evropskih sredstev in če obstajajo dokazi, da uporaba sredstev ni ustrezna, se je potrebno obrniti na pristojne organe. Mi smo se že obrnili na Evropsko komisijo, Evropska komisija se je obrnila na OLAF in OLAF je sedaj že eh, začel obravnavati ta primer. S tem smo zaključili z obrazložitvami glasovanja in zasedanje je prekinjeno.